Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Spoštovani kolegi, nadaljujemo z delom, se pravi, čujem za to, da sem nekoliko zamudil, nekaj težav je bilo s talisom, z vlakom. Zahvaljujem se gospodom Sarvami, da je prevzel prvi del razprave. S to bomo zdaj nadaljevali. Vsi se seveda zavedamo, drame, ki jo preživlja Portugalska danes. Gospod Fernandoš prav gotovo bi želel o tem kaj povedati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta vikend je Portugalsko prizadela tragedija. Številne družine so bile uničene, 64, 64 potrjenih smrti do zdaj, še več jih pričakujemo. Številni so umrli v požaru zaradi suše, požar se je zelo hitro širil. Hvaležen sem vsem za besede sočutja in sožalja vsem kolegom in kolegicam iz odbora. Obenem seveda je pomembno, da sprožimo tudi delovanje Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Vsa ta solidarnost mora voditi tudi v konkretno dejanje. Ko vložimo zahtevo, za uporabo Evropskega solidarnostnega sklada, je še kako pomembno, da Evropska komisija deluje hitro. In prepričan sem, da bo Evropski parlament hitro sprejel odločitev glede sprožitve tega mehanizma. Seveda moramo pokazati solidarnost, obenem izraziti sožalje in sočutje do žrtev in do njihovih družin, do vseh, ki trpijo zaradi teh tragičnih dogodkov. Poleg tega pa je zelo pomembno razmišljati tudi o konkretni evropski politiki na področju gozdov. Treba izvajati tudi preventivne ukrepe. Imamo nekakšno priložnost, da vzpostavimo evropsko enoto za civilno zaščito, ki bi se lahko lotevala tako skrajnih dogodkov. Podnebne spremembe so seveda zelo pomemben dejavnik in to so vprašanja, o katerih se moramo ne le pogovarjati, ampak tudi odločati, sprejeti konkretne ukrepe. Najlepša. Hvala. Želel bi v imenu vseh kolegov in kolegic izraziti sožalje žrtvam, družinam teh žrtov in portugalski nasploh. Jasno je, da je Evropska unija velika družina in v težkih trenutkih si moramo stati ob strani. Pa portugalski tudi preskočiti na pomoč ter konkretno izraziti našo solidarnost. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z delom. Obravnavali bomo točko o EFSI 2, gre torej za podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe. Pogovorili bi se o dvojni ali pa deljeni pristojnosti odbora Budge in Econ. Gre za takšno točko, po glasovanju naj bi se začelo tudi obdobje trialoga. Zahvaljujem se gospodu Sarbami, da je prevzel odgovornost za predstavljanje temu trilogu v imenu odbora Bač. Zdaj pa bomo prisluhnili poročevalcu odzev Manuel Fernandešu, ki nam bo predstavil, kakšno je trenutno stanje v trilogu in kako izgledajo stvari, kakšna je perspektiva v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se za delo vsem, ki so sodelovali pri tej pomembni temi. Uh -huh še posebej predsedniku in podpredsedniku, ki so sodelovali pri trilogu. Zahvaljujem se vsem poročevalcem, pa tudi poročevalcem v senci, ter vsem političnim svetovalcem, ki so sodelovali pri tem vprašanju. Evropski parlament deluje skladno, zelo skladno in pričujemo tudi ustrezen mandat. Trilog se je začel 31. maja. Trije trilogi so že potekali, četrti trilog pa bo potekal jutri. Pri tem seveda sodelujemo z odborom za proračunski nadzor. Čakamo še na zaključek glasovanja v nekaterih tehničnih vidikih, ki so vezani predvsem na omejitve za MSP-je. Odločiti se je treba tudi glede sklepa o usmerjevalnega odpora, ki ne bi predvidel do 9 milijonov evrov v ta namen, torej gre za nekatera jamstva, ki jih krije EPSI. gre torej za usklajevanje projektov za cilji iz COP21. Želimo si, da bi bile investicije bolj usmerjene, bolj ustrezno določene cen. Seveda je pomembna tudi preglednica kazalnikov, ki jo moramo preučiti. Prav tako treba oceniti in pregledati vse uredbe. Vse to so vprašanja, ki so po mojem mnenju zelo pomembna, pri katerih pa bomo kmalo prišli tudi do zaključka. Dosegli smo nekaj napredka, čeprav še ni jasno, ali bomo prišli do sporazuma v smislu pogojevanosti, ki mora upoštevati tudi realnost v posameznih regijah, še posebej v tistih manj razvitih regijah. Na to pa še dostopanje do jamstv in pa možnost, bolj izrazitega ukrepanja nacionalnih razvojnih bank. Tudi tukaj je prišlo do nekaj napredka. Ostajo pa trije problematični ali pa občutljivi vidiki, kjer mislim, da bodo stvari bolj problematične. Najprej financiranje. 150 milijonov evrov, naj vas opomnim, je predlagala Evropska komisija v smislu marže. Evropski svet je med pogajanji o EFSI-ju povedal, da naj bi temu znesku pripisali 0,5 nekakšno opombo, s katero bi pojasnili, da noben dogovor ne more posegati v spremembo teh predvidenih sredstev na osnovi pogajanj. O tem se torej ne pogovarjamo. Potem še teh 500 milijonov, ki jih predlaga Evropska komisija iz instrumenta za pozvanje Evrope. To je seveda zelo pomembno, gre za pomemben program za Evropsko unijo. V tem primeru pa moramo reči dovolj. Celo v prvem programu, v prvem EFSI-u smo sprejeli dogovor, prevzeli smo nekaj sredstev za jamstva iz CEFA in takrat smo se dogovorili, da ne bomo več imali dodatnih sredstev iz pomembnega programa, kot je Connecting Europe Facility, instrument za povezovanje Evrope. V primeru FC2 pa spet govorimo o tem, da naj bi prenesli 500 milijonov iz tiste postavke. No, glede tega se nismo dogovorili in svet mora sprejeti zaveze, kompromise, dogovore, držati se mora torej svoje besede. Tukaj ne gre le za besede, gre za konkreten dogovor, ki smo ga dobili v primeru FC1. Predlagam torej, da vzamemo teh 500 milijonov evrov marže in predvidimo nekakšno možnost. Torej želimo zagotoviti povečanje iz 315 milijonov evrov na 500 milijonov evrov, ki se že mobilizirajo. 188 milijonov evrov se že uporablja za določeno število MSP-jev. In svet mora podati jasno sporočilo, ali zaradi teh 500 milijonov evrov niso pripravljeni zagotoviti povečanje sredstva. In če bo svet ugotovil, da je to povečanje pomembno, in jaz mislim, da je. potem je treba to ustrezno urediti. Na to pa še. Predstavništvo ali pa članstvo na usmerjevalnem odboru, po en član iz države članice, odločitev naj bi se spremljala s štiripetinsko večino. Še eno vprašanje je nerešeno, čeprav smo dosegli nekaj napredka. Gre za vprašanje glede finančnega načrtovanja neskladnih jurisdikcij in pa davčne utaje. Tukaj ne gre le za podjetja, ki imajo sedež v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo. Ampak moramo obravnavati vse primere kršitev. Ne vem, kako bomo pri tem napredovali. Mislim, da je bilo pomembno, da še v času tega predsedstva dobimo dogovor. Strani Evropskega parlamenta bi bilo to čisto možno, to si tudi želimo. Na strani sveta pa kljub trudu predsedstva nisem prepričan, ali bomo dejansko dobili dogovor in mandat za ta pomembna vprašanja. Od začetka je Evropski parlament glede tega enoten, vemo, kaj si želimo doseči. Kot ponavadi, seveda smo pripravljeni o tem govoriti, se o tem pogajati, pogajanja napredujejo. Zahvaljujem se tudi maltešnemu predsedstvu za vse trud, ki ga je vložilo v ta dosje, tako da smo lahko dosegli veliko napredka. Upam, da bomo vprašanje financiranja ter upravljanja EFSI-ja ter neskladnih jurisdikcij lahko uredili, da bomo lahko sprejeli dober dogovor. Če pa nam to v času tega predsedstva ne bo uspelo, bomo z delom nadaljevali v času naslednjega predsedovanja. Mislim pa, da bi moral Evropski svet izraziti enako stopnjo politične zavezanosti kot Evropski parlament, ko gre za pomembne evropske investicije, tako za ustvarjanje novih delovnih mest, za izboljšanje konkurenčnega položaja Evropske unije in to je pomembno tudi za vse posamezne države članice, za vseh 28 držav članic. In podarjam, da je 420 tisoč majhnih in srednjih velikih podjetij že lahko črpalo sredstva iz tega sklada, izboljšalo tudi svojo prepoznavnost. To je torej sklad, ki deluje, ki je učinkovit in ga želimo izboljšati. Nekaj kompromisov nam je že uspelo doseči, vendar pa upam, da bomo tudi ta nerešena vprašanja hitro uredili. Upam, da bo svet lahko izrazil pripravljenost in politično voljo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fernandež, za ta pojasnila. Tri vidiki so še problematični v pogajanjih z Evropskim svetom. V primeru financiranja, če želimo zagotoviti obvojnico 500 milijonov evrov v obdobju 2019-2020, je treba poskrbeti tudi za prerasporeditev sredstev iz CEFA. Pogajanja so torej zelo težavna. Kdo bi želel to pokomentirati? Ejder, izvoli. Eh, Najlepša hvala, predsednik. Čisto kratka bom. Podpiramo, podpiram stališče Joseja Manuela in eh, stališče Uda Pulmana, ki sta spregovorila v imenu parlamenta in predstavila zelo jasen mandat, mandat, eh, ki uživa podporo obeh eh, pristojnih odborov. Res je, komisija je predstavila veliko predlogov, s katerimi so nam olajšali delo. Tako da je kompromis dokaj pozitiven in eh, odraža številne zamisli parlamenta. Pri vprašanju financiranja pa se mi zdi, da se zadeve na svetu še vedno niso premaknile naprej. Zdi se, da bo umaknen veto glede revizije večletnega finančnega okvira in morda bo zaradi tega prišlo do kakšnega premika naprej. Svet bo lahko tako z novim zagonom začel sodelovati v trialogu. Jose Manuel je spregovoril o 500 milijonih in eh, če si pogledamo obdobje, za katero naj bi namenili ta sredstva, ugotovimo, da na letni ravni teh sredstev ne bo veliko. Če želimo zagotoviti ustrezno podaljšanje EFSI-ja, se je treba vprašati tudi, kaj se bo zgodilo z instrumentom za povezovanje Evrope. Zdi se, da smo ta program oblikovali samo zato, da bomo zagotovili sredstva za vsa druga področja. Sedaj ne bi sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope vzeli za financiranje obrambe in tudi za nekatere druge projekte. Ali bomo tudi za namene financiranja obzorja 2020 eh, vzeli sredstva iz SEFA? Zdi se, da Ta instrument lahko uporabili tudi za izgradno infrastrukture, ki jo potrebuje Evropa. Tako da zdi se, da je ta program namenjen temu, da iz njega črpamo sredstvo za druga področja. No, ampak upam, da bomo v novem um, finančnem okviru lahko venesli nekaj svežega vetra v te instrumente. Gospod Torvalc, izvolite. Eh, Jose Manuel. Najlepša hvala, predsednik. Jose Manuel je zelo dobro predstavil trenutno situacijo, tako da nimam več kaj dodati. Povdaril pa bi naslednje. Ko smo začeli s prvim EFSI-jem, smo razumeli njegovo strateško pomembno vlogo. V prvem krogu smo zato predvideli proračunska sredstva. Ironija pa je v tem, da sedaj vsi pravijo, da je ta program izredno dober ampak države članice morajo sedaj prispevati. In eh, ne morem razumeti, da so lahko tako oskogledne. Če ne bodo sodelovale, potem se mi zdi, da bi morali prekiniti z izvajanjem operacij. Hvala. Eh, Spoštovani predsednik, le nekaj pojasnil. Evropski svet je ravno kar potrdil spremembe. Torej, britanska vlada lahko sprejema odločitve. Ne gre torej le za pogajanje o brexitu, gre torej za strinjanje glede začetnega finančnega okvira. Britanci in Italijani so bili vzdržani, ni bila zagotovljena soglasnost, vendar pa so bile stvari sporazumno sprejete. Menda. Preden vrnem besedo gospodi Gardje Spal, glede jurisdikcij, ki ne sodelujejo, gre torej za davčne oaze, te fiskalne črne luknje. Mislim, da moramo biti glede tega zelo strogi. svet in malteško predsedstvo morate biti zelo zavezani boju proti davčnim oazam. Pre, prečiti moramo torej korumpirane prakse in pa davčne goljufije. In to je tudi nekaj, kar bo zanimalo evropsko javnost. Še z Emanuel. Popolnoma se strinjam s tem, kar si povedal upam, da vam bo prisluhnil tudi svet. Tako pri tej točki, kot pri drugih, o katerih smo se zapogovarjali, Evropski parlament je zelo enoten glede tega stališča. Zahvaljujem se Udo Bulmanu za odlično sodelovanje, to je drugi soporočevalec. In obenem se zahvaljujem za konstruktiven, kompetenten, zvest pristop Evropske komisije, ki se trudi, da bi stvari bolje delovale in to podpira tudi z dobrimi predlogi in dobrimi kompromisi. Kot ponavadi, pa nismo zmožni predobiti enakega sodelovanja strani sveta. Dobro, upam, da bomo s trilogom lahko zaključili brez pretiranih zamud. Kljub vsemu obstaja določen potencial za prenos iz FC1, ne smemo pa zamujati za spletem FC2. Zdaj pa v sredozemlje gre za poročilo o misiji v Tuniziji. Prisluhnili bomo Eidar Garadi Zabal, ki je vodila našo delegacijo. Ta je obiskala Tunizijo v času od 21. do 25. maja. Mir, Najlepša hvala. Podala bom povzetek naših razprav v Tuniziji. Naš obisk je bil zelo intenziven, zelo naporen, kot je običajno za misije. Skoraj da nam je zmanjkalo energije, ampak eh, vseeno nam je uspelo. Čas, ki nam je na voljo, je treba pač eh, izkoristiti po najboljših močeh. Tako da smo stopili v stik eh, z vladnimi institucijami in preučili smo torej, projekte, ki so prejeli naše financiranje. Projekte smo lahko izkusili iz prve roke na samem terenu. Gre za projekte, ki so financirani iz sklada za spodbojanje naložb v sosedstvo. Gre za začetek dela, ki se bo nadaljevalo z načrtom za zunanje naložbe. Evropska unija je v letih 2011 in 2016 eh, zagotovila 11 milijonov evrov pomoči od leta 2017 do 2020 pa smo se obvezali, da bomo še naprej izvajali reforme in sodelovali s tunizijskimi oblastmi. Za letos smo prispevek okrepili za 300 milijonov evrov. In od 2011 do 2016 smo namenili tudi 11 milijonov evrov za makroekonomsko pomoč, kar pomeni, da je Evropska unija zelo pomemben partner Tunizije. Imeli smo tudi priložnost, da spregovorimo o zadevah, o katerih smo govorili pravkar, glede trajnostnih naložb prek skladov. Tunizija je ena izmed tistih držav, ki potrebuje to vrstne naložbe. Tako da smo se pogovarjali predvsem o okoljskih politikah, o boju proti podnebnim spremembam in o naložbah v obnovljive vire energije. Zelo pomembno je, da Tunizija vloži nekaj sredstev na to področje. Na misiji so nas spremljali tudi člani delegacije Evropske unije, ki so nam podali prvi briefing. Uh, Ta briefing je bil zelo obsežen in veleposlanik je vodil to obveščanje in reči moram, da smo sodelovali zelo dobro, zelo intenzivno in da je bil pozitek, ki smo ga prejeli, izredno dober. Prejeli smo izredno dober pregled na tem, kaj Evropska unija počne v Tuniziji, kakšne so obveznosti, s katerimi finančnimi institucijami sodelujejo, kako je sodelovanjem s civilno družbo in podobno delegacija je sestavljena iz napotenih oseb, ki se ukvarjajo tudi s sodelovanjem z združeni z nevladnimi organizacijami in s podjetji, tako da delegacija igra zelo pomembno vlogo. Tudi poslovni obisk je bil organiziran izvrstno naša, za našo ekipo je bila torej izkušnja čudovita. Tudi predstavniki sekretarijata so bili srečanjem zadovoljni. Sestali smo se tudi s predstavniki parlamenta in s člani odbora za proračun. Razpravljali smo s poslanci, ki so pristojni za spremljanje izdatkov Spregovorili smo tudi z drugimi predstavniki oblasti, recimo z, pri, z ministrom pristojnim za zunanje sodelovanje in za naložbe. Stopili smo v stik tudi z finančnim ministrom, čeprav je prišlo mes, do spremembe vlade. Spregovorili smo tudi z ministrom za okolje. Obenem pa so potekale tudi priprave na regionalne volitve. Vseeno pa smo imeli priložnost se sestati tudi s predstavniki kvarteta za nacionalni dialog, ki združuje sindikate in podjetnike. Spregovorili smo torej štirimi predstavniki National Dialogue Quartet. Ti so leta 2015 prejeli tudi Nobelovo nagrado za mir. Potekale so tudi razprave s predstavniki civilne družbe ti zelo natančno spremljajo delo vlade in omogočajo ustrezno tranzicijo. Na to smo se sestali tudi s predstavniki mednarodnih organizacij, recimo z EIB in tudi z drugimi institucijami. Prav tako smo obiskali zelo raznolite, raznolike projekte, naprimer Obiskali smo enega izmed zaporov, ki je bil nedarno preoblikovan s pomočjo evropskih sredstev. Tunizijo podpiramo ne samo z gospodarskega vidika, podpiramo tudi obnovo. Gre za širšo prenovo politike na področju pridržanja. pri tem spremljamo izpolnjevanje minimalnih mednarodnih standardov. Obiskali smo tudi avtomobilsko podjetje, ki bi tu zagotavlja tehnično pomoč. Obiskali smo tudi nezakonite naselbine, naprimer, v katerih sedaj zagotavljajo oskrbo z vodo in elektriko. Obiskali smo tudi Institut za mikro posojila in eh, dve mali družinski podjetji, dve mali družinski trgovinici, ki sta prejeli sredstva na podlagi mikroposojil. Obiskali smo tudi dve šoli, ki sta eh, bili posodobljeni na podlagi ob podpori sredstev iz eh, kombiniranih instrumentov, tudi od podpori KFV. E. Obiskali smo tudi naselje vzhodno od Tunisa. Tam je prišlo do obnove večjega območja. Tam smo lahko videli, da je prišlo do rehabilitacije širšega območja. Na to smo obiskali tudi prostor za coworking. working Potem pa, dan potem, ko smo prišli v Tunizijo, smo imeli priložnost si ogledati ladjo San Justo. To je mm, ladja, ki pluje pod italijansko zastavo, torej pri, pod evropsko zastavo in eh, izvaja operacijo Sofija. Kapitan nam je razložil, kakšne naloge opravlja ta ladja na, ob tunizijski obali. Bori se proti trgovini z ljudmi. Na to smo imeli priložnost pregovoriti tudi z portugalskim članom posadke, ki dela na tej ladji. In tudi on je govoril o možnostih za omejitev trgovine z ljudmi. Tako da smo v teh parih dneh res izkusili zelo veliko. Vtis, splošni vtis na koncu je bil pozitiven. Tunizija je že tri leta v tranziciji, vidimo pa veliko napredka. Veliko dela je že bilo opravljenega, veliko reform je bilo sproženih, tudi ženske so sedaj bolj udeležene v političnem življenju in uh, tudi v gospodarstvu. Vlada in politične stranke pa so se obvezale, da bodo še bolj ukrepile vlogo žensk. In prek zagotavljanja to vrstne vključenosti lahko seveda zagotovimo večjo stabilnost za to državo. Jasno pa je, da je treba bolje vključiti tudi mlade in civilno družbo. Tudi tu sicer že poteka nekaj spremljanja in vključevanja, ampak vseeno ostajajo nekatere skrbi, predvsem glede mladih. Mladi si želijo, da bi do spremem prihajalo hitreje. Slišali smo tudi nekaj dvomov glede tega, ali je bila revolucija smiselna. Ali je bil dejansko dosežen napredek, kajti terorizem je uničil turizem in uh, gospodarska prihodnost je negotova. Primankljaj eh, Tunizije je zelo velik. Gospodarstvo ne deluje najbolje. In pravijo, izvedli smo revolucijo, zato da bi nam šlo bolje. Sedaj pa se sprašujemo, ali bomo imeli ustrezno prihodnost. Tako da je moč opaziti določeno nestabilnost kar je lahko nevarno. Tako da mi lahko rečemo, da jim lahko ponudimo pomoč, vendar pa morajo biti potrpežljivi. Prehod v demokracijo je postopen in zahteva nekaj truda in časa. V preteklih treh letih pa je Tunizija vseeno dosegla veliko. Vidimo tudi, da se vlada bori proti korupcijam. To je bila zelo pomembna sistema. Prisluhnili so tudi glasu ljudstva. Veliko je bilo korupcije, veliko je bilo podkupovanja in sedaj pravijo, da so primeri korupcije razkriti tudi javnosti in uh, državljani so za to vrstna razkritja zelo hvaležni. Treba je torej zagotoviti politično spremljanje razvoja, pa tudi dovolj sredstev za izvajanje projektov. In res je osupljivo, kakšen je pogled Tunizicev in Tunisa ter eh, vlade v Tunisu na Evropsko unijo. Čutijo se evropejce in želijo sodelovati ker menijo, da Evropska unija zagovarja stabilnost, zagotavlja demokratična jamstva in eh, menijo, da Evropska unija obeta boljšo prihodnost, tako da upajo, da jih bomo spremljali na njihovi nadaljni poti. Zelo dobro se mi je zdelo, da ima Evropska delegacija tudi dober pogled glede tega, kaj je treba storiti. Zelo dobro spremlja reforme in eh, mislim, da bo sedaj prišlo tudi do ustreznega nadaljnega izvajanja. Ta misija je bila torej zelo zanimiva. Na lastni koži smo lahko izkusili, kako se izvaja tisto, kar financiramo prek evropskih sredstev. Mislim, da so rezultati dobri. Hvala. Ja. Najlepša hvala. Hvala, da ste z nami delili svoje občutke eh, in tudi za pozitivno mnenje, ki ste ga izrazili glede sodelovanja Evropske unije s Tunizijo. Jose Manuel Fernandez vas je eh, spremljal eh, in še nekaj drugih kolegov. Morda bi kdo želel podati še kakšno pripombo? Ne. Očitno ste vse povedali. Ima kdo kak komentar, kako pripombo? samo nekaj, ali se je turizem nekako povrnil na uh, zadovoljivo raven? Um no, da, prišlo je do povečanja v tem sektorju za 40 odstotkov v letu 2017 in predvidevajo, da eh, bo prišlo do okrepitve turističnega sektorja. So pa bili vseeno dokaj zaskrbljeni. Ko smo bili mi na obisku, je bilo nekaj moten na jugu države, nekaj nemirov je bilo in bali so se, da bo zaradi tega prišlo do negotovosti tudi v turističnem sektorju in njihovo gospodarstvo je močno odvisno od turizma in zaradi tega ne bi mogli preživeti dodatnega šoka ali kakšnega dodatnega incidenta, zaradi katerih ga bi jih morda umestili na seznam držav, ki jih je nevarno obiskati. Mi pa smo se vseeno počutili varne v tej državi. Tunizija je bila zelo gostoljubna ampak eh, glede na trenutne razmere tako ali tako nobena država ni varna. Gospa Gresle. Najlepša hvala. Sama sem bila prisotna na misiji odbora za proračun, ko smo zadnjič obiskali Turi, Tunizijo. Ko smo Obiskali Tunizijo smo opazili nekaj, kar je bilo novega za nevladne organizacije tudi. Tukaj gre za islamizacijo in zanima me, kakšne so razmere tu, ali se islamizacija krepi ali stagnira ali kako je s tem. Hvala. No, preden odgovorite, so vedeli, ste prosili za besedo? Eh, jā, es labprāt vienkārši gribēju pateikt eh, dažus vārdus. Eh, vis... Najlepša hvala. Samo par pripomp bi dodala. Najprej bi se rada zahvalila gospe Gardija Zabala Rubijal za zelo izvrstno vodstvo našega obiska. Reči moram, da sem bila sama zelo navdušena. Bila sem ministrica za okolje in eh, videla sem, da področje upravljanja z odpadki ni dobro urejeno. Tam, kjer so glavni turistični, kjer so glavna turistična središča, so ulice čiste, druge pa lahko najdemo prave celotne gore odpadkov in to je nesprejemljivo. Škoda je, da financiramo zelo drage projekte, sploh v soseščini. Škoda je, da so to projekti, ki jih eh, financiramo mi, področje ravnanja z odpadki pa pri tem ni ustrezno razvito. Morda bi lahko sodelovali tudi na tem področju. Na področju ravnanja z odpadki je treba doseči še veliko in zato si moramo prizadevati tudi mi. Sama kot turistka si ne bi izbrala kot cilja Tunizije, kajti zaradi številnih odpadkov ne bi imela možnosti uživati v naravi. Nasplošno pa lahko rečem, da država na številnih drugih področjih dela dobro in eh, da tudi MSP-ji lahko zelo učinkovito poslujejo zahvaljujoč naši pomoči. In mislim, da smo v Tuniziji opravili dobro delo. Glede tega, po čemer je vprašala Inge, takšnih tendenc sama nisem opazila. Islamizacije ni bilo opaziti, morda pa bi imeli kaj več povedati kolidih. Hvala.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 Eh, sì, buongiorno. Eh, vorrei solo fare un legame con eh, la. Najlepša hvala in eh, lep pozdrav vsem. Rada bi se navezala samo na zasedanje odbora KONT prihodnji teden, ki bo, govoril, ki bo govorilo tudi o posebnem poročilu računskega sodišča glede finančnih sredstev namenjenih Tuniziji. Kot komisija menimo, da je to poročilo dokaj pozitivno in da potrjuje ugotovitve članov odbora za proračun. To je vse, kar sem želela povedati. Vzpostaviti sem želela samo povezavo med pristojnostmi obeh odborov. Hvala. Še kakšne pripombe, po, ki bodo po volji gospe Gresle? Sem, eh, prihajam iz službe za zunanje delovanje in omenila bi. Eh, samo eh, nekaj omeniti v eh, zvezi s točko, ki jo je izpostavila kolegica. Gre za stike z mladimi, to je res ena od naših prednostnih nalog tudi v stikih z Tunizijo in tudi v sporočilu, ki je bilo sprejeto. Gre za skupno sporočilo visoke predstavnice z 29. septembra 2016. Eh, je tudi ta eh, element eden od eh, izpostavljenih, ko gre za večletni program sodelovanja, tako da res želimo okrepiti dejavnosti, ki krepijo stike in podpirajo mlade. Hvala. Eder, zaključek. Najlepša hvala, predsednik. Rada bi se odzvala na vprašanje gospe Gresle. To je bil moj prvi obisk v Tuniziji, tako da vam ne moram podati primerjalne ocene. Ne morem ocenjevati, kakšna je bila sinovacija prej eh, v primerjavi s, trenut s trenutno. To je šlo res za misijo, ki se je ukvarjala strogo samo s proračunskimi vprašanji, tako da o tem niti nismo govorili. Govorili smo o projektih, spregovorili smo pol s političnimi strankami, tudi z. Uh, islamističnimi strankami in sekularnimi strankami v vladi. Mislim pa, da ne v javni, ne v zasebni sferi ne opažamo islamizacije. Je pa res, da se krepijo nekatera radikalna gibanja. S tem so povezani predvsem eh, incidenti na jugu države. Ne vem, saj takšen je bil moj vtis. Morda so imeli kolegi drugačen vtis. Uh, Moram pa povdariti, da o takšnih vprašanjih niti nismo razpravljali. Res je, ta država je islamska, je pa res, da je to država, ki je izkusila minimalno stopnjo islamizacije. No, ampak kot rečeno, to pravzaprav ni bila tema, ki bi obravnavali na naši misiji. Ne vem, morda bi Manuel kaj dodal ali pa kakšen izmed drugih kolegov. Hvala. Muito obrigado, senhora eh, Presidente. José Manuel. Com aquilo. É... Eh, Najlepša hvala, predsednik. Ne se kar strinjam s tem, kar um, je bilo povedano. Tunizija je pomembna partnerica za Evropsko unijo, to je treba povdariti. Ključnega pomena je tudi, da je ta država naša zaveznica, tako da moramo pomagati tej mladi demokraciji, da postane uspešna. In mm, mislim, da mora biti možno združiti islam in eh, demokracijo. Nekaj dobrih primerov je že na voljo. Ob tem bi podaril vlogo žensk v tunizijski družbi, predvsem eh, v politiki. Več kot 40 odstotkov eh, članov parlamenta je poslank. In tudi regionalne volitve, ki bodo potekale letos, bodo zagotovile, da bo iz eh, voljenih vsaj 50 odstotkov žensk ki bodo upoštevane tudi v vodstvenih vlogah. Sprejeli so pravila, da če je um, izvoljen župan, potem uh, bi morali predvideti namestnico in obratno. Na seznamu kandidatov pa upoštevajo tudi mlade. Je pa res, da ima tu Tunizija še nekaj težav, ki jih bo morala razrešiti. In čim prej je treba obrati ustrezne korake za pot naprej. Tako da moramo zagotoviti solidarno podporo za Tunizijo. Upam, da bo Tunizija lahko za zgled, za zgled demokracije v islamskem svetu. Islam in demokracija lahko soobstajata. In to je model, ki ga zagovarja Evropska unija. Zagovarjamo pravice ljudi in mirno sobivanje. Hvala. Hvala. No, očitno je arabska pomlad vendarle eh, se razcvetela v Tuniziji. Zdaj pa sledi poročilo gospe Monike Bane o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije v eh, podjetju Kastija in Leon. Gospa Vana, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Res je, Španija prejela podporo iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Ta predlog se nanaša na 339 eh, brezposobnih eh, na področju Eh, premogovništva v Kastiliji in Leonu. In EG, ESPG predvideva minimalno 500 brezposelnih, ampak Španija je v skladu z 4.1.b uredbe o ESPG uporabila izjemo. Dejala je, da je to območje, ki ga zadeva Ta brezposelnost se stoji iz redko poseljenih majhnih naselbin in jo lahko obravnavamo kot manjši trg. Prav tako je predvidela Španija posebno podporo za 125 mladih, ki se ne izobražujejo in niso zaposleni, za tako imenovane nice. Ob času uložitve tega zahtevka morajo biti ti mladi mlajši od 30 let, tako da bomo na koncu lahko podpiri 464 upravičencev, če upoštevamo še nice. Španija je utemeljila svoj zahtevek glede na argumentu, da sedaj španska proizvodnja premoga trbi zaradi konkurence nizkocenovnega premoga, ki se uvaža v Španijo. Svetovna proizvodnja premoga je zrasla za eno četrtino in kar je povečalo tudi splošno tržno udeležbo evropskega premoga na svetovnem trgu. Vseeno pa so v Španiji zabeležili negativni trend proizvodnje, kar zaradi česar se je okrepil trend uvažanja. In zmanjšanje proizvodnje je zato še veliko bolj drastično vplivalo na proizvodnjo v Kastili in Leonu. Zmanjšal se je trg za 86 odstotkov. Celotni zahtevek znaša 1 2264 evrov. Zahtevek eh, iz ESPG bo presegal približno milijon evrov in zagotovil približno 60 odstotkov potrebnih sredstev, s katerim bomo podprli spodbujanje podjetništva in preusmeranje. Dopis eh, Empla glede predlaganih ukrepov govori tudi o prispevku za oskrbo družinskih članov, zato da bi prek potrebne družinske pomoči omogočili upravičencem pomoči udeležbo pri izobraževalnih dejavnostih. Omenili pa bi, da je samo 3 odstotke žensk pri teh 339 brezposelnih in kar odraža tudi stru zaposlitveno strukturo na področju rudarstva. Financiranje 125 eh, mladih eh, pa bi lahko privedlo do tega, da se kvota žensk nekoliko poveča. In to sem izpostavila tudi v svojem poročilu. V imenu zelenih bi dejala seveda, da bomo pozvali špansko vlado, da pri podpornih ukrepih upošteva tudi pariški sporazum glede podnebnih sprememb. Torej, da bi vlagali v veščine in eh, zmožnosti, uh, ki bodo usmerjene v prihodnost, s katerimi bodo zaposleni pripravljeni tudi na izvajanje bolj ekonomsko in okoljsko vzdržnih delovnih mest, tako da ne bo prišlo preprosto do selitve delovnih eh, mest eh, v tretje države, tako da ti zaposleni ne bodo ponovno postali žrtev globalizacije. Tako da bi morali pri tem eh, prehodu, pri tem pri tej preusmeritvi upoštevati tudi okoljski premik. Hvala. Lepša hvala. Ima kdo kako pripombo ali kako vprašanje? Očitno ne. E, rok za ložitev predlogov sprememb. Kdo je prosil za besedo? Izvolite. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el, el informe. Eh, a... Najlepša hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil Moniki Vani za poročilo in seveda bomo podprli mobilizacijo teh sredstev za regijo, ki jo je omenjena kriza močno prizadela. To je regija, ki mora oblikovati vzdržen model, ki je zelo radikalno drugačen kot preposti gospodarski model povezan z rudarjenjem. Če želimo to oblikovati v skladu s pariškim sporazumom, bo to pravi izziv. To pomeni, da je treba prenehati uporabljati premog za proizvodnjo elektrike. Tako da bomo podali nekaj predlogov sprememb. Sindikati iz te regije so namreč podali takšne predloge. Dajali so, da bi lahko najprej razmislili o preučitvi potreb po zaposlovanju v določenih gospodarskih in proizvodnih sektorjih, zato da bi ugotovili, kakšni profili so najbolj vzdržni, tako da bi lahko predvideli usmerjeno usposabljanje v, na ta področja. Prav tako bi morali predvideti ustrezno spremljanje in nadzor nad porabo sredstev, Skladi za rodarjenje so to izpostavili in tudi civilna družba bi morala sodelovati pri tem spremljanju. Hvala lepa. Gospod Stefanek, da bi besedel. Najlepša hvala. Glede informacij, ki so bile zagotovljene, naj povem, da je situacija v tej regiji zelo resna. Deset uh, rodarskih podjetij je bilo lani zaprtih v tej regiji. Ta vloga sicer ne izpolnjuje kriterija 500 brezplosnih brezposobnih delovnicev, vseeno pa bi sam podprl mobilizacijo sredstev iz sklada, ker je situacija res zelo kritična. To je že tretja vloga zapored, za katero je zaprosila španska vlada letos. Rad bi vas opozoril tudi na dejstvo, da bo treba predlagane ukrepe dopolniti tudi iz evropskih strukturnih skladov. To torej ne gre samo za eno samo vlogo, ki se nanaša na to regijo. Upoštevati je treba vsa dejstva, ampak vseeno podpiram to vlogo. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospa Vana, želite še kaj dodati? Ne. Torej, rok založitev predlogov sprememb na to poročilo je danes do 18. V odboru bomo potem glasovali 29. junija. In to pomeni, da bomo na plenarnem zasedanju glasovali na julijskem zasedanju. Zdaj pa dajem besedo Jensu Gajerju v zvezi z eh, Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Najlepša hvala, predsednik, dragi kolegi in kolegice. Govorimo o ACER-ju in o prenovitvi temeljne uredbe te agencije. Ta prenova je potrebna v povezavi z svežnjem eh, energetike za Evropo, ki ga je predlagala komisija. Za poročilo je pristojen odbor ITRE in eh, ukvarjamo se predvsem z vprašanjem, kako zagotoviti, da bo energetski notranji trg res eh, deloval, kako ga torej ustrezno vzpostaviti, kako ga bomo povezali z izzivi bližnje prihodnosti. In agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev pri tem ima pomembno vlogo to vlogo bomo s prenovitvijo, eh, ki jo predlaga komisija, eh, okrepili in tu se zlasti ukvarjamo z vprašanjem upravljanja, financiranja in drugimi srodnimi vprašanji v tem kontekstu. ACR naj bi dobil dodatna pooblastila. Eh, naj bi imel možnost eh, regulacije na čezmeni ravni, kjer naj bi imel zadnjo besedo. Komisija pa naj bi v prihodnje agenciji dodelila tudi nadaljne pristojnosti oziroma naj bi imela možnost, da jih dodeli nadaljne pristojnosti. V zvezi z svežnjem za čisto energijo pa eh, obstaja potreba tudi za tesnejše sodelovanje med upravitelji omrežji in eh, ravno na tem področju bo prihodnje ACER najbolj dejaven. V tem kontekstu eh, bo igral tudi vlogo nekakšnega razsodišča, kot bi temu lahko rekli. Vprašanje je, ali ima ACER za to ustrezna sredstva in ali lahko Eh, izpolni vse cilje oziroma vse naloge, ki jih nalaga, ki jih nalaga komisija, eh, ter ali bo sposoben eh, opravljati vse predvideno delo. V tem kontekstu sem vam v svojem osnutku mnenja podal nekaj predlogov. No, v zvezi s predlogom spremembe 3 Um, lahko upozorim na verjetno najbolj sporno točko in zanima me, kako bodo kolegi to ocenili. Namreč gre za predlog spremembe, s katerim bi ustvarili možnost, da bi ACR v prihodnje pobiral pristojbine za določene naloge, pravica eh, do tega uh, obstaja že po sedanji temeljni uredbi, vendar zgolj v izredno opredeljenih primerjih, kar doslej pravzaprav niti ni bilo aktualno. Eh, lahko povem, zakaj gre, če želite, ampak mislim, da bi to bilo trenutno preveč podrobno. Pomembno se je zavedati, da bodo naloge ACR-ja v prihodnem, predvsem na področju registracije in nadzora nad upravitelji omrežji. Po eni strani, po drugi strani pa bo imel naloge tudi v smislu uh, Eh, preverjanja prodajnih pogodb, ki se sklepajo na eh, trgih elektrike. A, gre za preverjanje, ali je tu prišlo do kakih manipulacij ali bi utegnilo priti do kakih manipulacij. No, v tem kontekstu um, naj povem, da sem se pogovarjal z generalnim direktorjem Acerja, ki mi je povedal, da ima Eh, da ACR eh, naj bi dnevno preveril 1,2 milijona pogodb dnevno, Eh, in če želijo to opravljati, kolikor toliko verodostojno, je to seveda zelo zahtevno. In mislim, da moramo v tem kontekstu ACER-ju dovoliti nekaj več manevrskega prostora, da s pomočjo sredstev iz pristojbin eh, zaposli več ljudi. Trenutno ima 35 zaposlenih za polnih čas, ki opravljajo to nalogo in zdi se mi, da je to vendarle malo, premalo. No, v tem kontekstu je pomembno, da uh, ESMA, ena od treh agencij, ki jih je spostavila Evropska unija za regulacijo finančnega sektorja, ima primerljivo nalogo, kar zadeva trgovanje z uh, vrednostnimi papirji in tudi ESMA ima pravico pobirati pristojbine, tako da bi po tej plati izelačili ACER z ESMO. Potem pa še kar zadeva dodatne naloge, ki naj bi jih dobil ACER. Tu gre za registracijo tako imenovanih TSO, to so upravitelji eh, prenosnih omrežij. Eh, običajno se to, za to uporablja kar kratica TSO eh, iz angleščine in tu gre za to, da podjetja nekako se preventivno eh, registrirajo pri agenciji kot eh, upravitelji prenosnih omrežij, čeprav pravzaprav tega sploh še ne opravljajo in tudi to eh, vodi v zastoje in precejšno delovno obremenitev. Skratka, to so bistvene vprašanja, ali želimo dati ACR-ju pravico, da pobira pristojbine. Eh, veste, da to niso davki, to so stroški, ki odražajo dejanske naloge, ki jih opravlja agencija in tudi niso višji. Eh, ampak eh, glede na situacijo, mislim, da bi bile take pristojbine upravičene in eh, to bi tudi deloma razbremenilo proračun komisije. Kar zadeva samo upravljanje in vodenje, gre tu za varnost in neodvisnost nadzornih mehanizmov. Komisija je tu črtala pa ustavek, ki ji omogoča, da, svoje, da svojim predstavnikom v upravnem odboru daje navodila, To se mi sicer ne zdi sporno ali kakorkoli problematično, ampak če črtamo ta postavek, potem to velja tudi za ostale člane tega odbora. Zato sem sam tu predlagal drugačno formulacijo, namreč, da eh, komisija lahko daje navodila svojim predstavnikom, ne pa drugim letni načrti bodo predvideli prednostne naloge in želi bi predlagati, da bi komisija, oziroma da bi agencija lahko opravljala nekaj, kar smo predlagali tudi že pri drugih prenovitvah, namreč da bi imela možnost, da eh, naroči prevode pri eh, drugih službah, ne izključno pri eh, eh, lastni službi, namreč eh, ta služba je tako eh, okleščena, da pravzaprav skoraj da ne more več pravočasno opravljati eh, dela in če je potrebno eh, stvari hitro opraviti za doseganje političnih ciljev, potem mislim, da bi morala imeti agencija možnost, da se obrne tudi naprimer na zasebne ponudnike, In po petih letih eh, bi želeli tudi, da komisija oceni ACER in preveri, ali vse funkcionira tako, kot smo si zamislili. To je tudi eh, v smislu proračuna, ki temelji na učinkovitosti. To so torej moji predlogi, ki sem jih podal v svojem mnenju. Hvala. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev vaših predlogov gre za osnutek mnenja. Petri Sarva maj prosil za besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala poročevalcu za zelo konstruktivno delo. Glede na to, da sem pročevalec v senci za ELS, se lahko v celoti, oziroma v veliki meri strinjam uh, Eh, stališčem pročevalcev, namreč da dodelimo agenciji več pristojnosti ter da okrepimo nepristranskost in neodvisnost te agencije. Tudi načelo proračuna, ki temelji na učinkovitem delovanju, seveda podpiram. Mislim, da je pomembno to v večji meri postaviti v ospredje, tudi ko gre za agencije. Vendar pa mislim, da bi morali pri teh zamislih iti še dlje. Uh, da bi jih morali okrepiti in vključiti tudi v tiste člene, ki govorijo o pristojbinah, naprimer člen 32, člen 33 o spostavitvi proračuna. In e, pristojbine ter financiranje iz pristojbin, to je po mojem mnenju zanimiva zamisel, sem, ki sem jo pripravljen tudi podpreti. Vendar pa in uh, gre res za zelo uh, resen pomislek. Pogoj za to mora biti, da istočasno zagotovimo, da kakršnikoli prihodki, ki jih pobere agencija, ne bodo povzročali konfliktov interesov ali kakorkoli kompromitirali neodvisnosti in nepristranskosti agencije. to mislim, da je ključni element in eh, ena od bistvenih točk tega poročila. To je vse z moje strani. Hvala. Hvala. Bi še kdo želel besedo? Ne vidim, da bi še kdo želel spregovoriti, tako da vabim našega poročevalca, da zaključi. Najlepša hvala. No, predlogi gospoda Sarvama so povsem skladni z mojimi zamislimi eh, in če bomo vsi zagotovili podporo ELS s tem, ko bomo še malo bolj izrecni pri teh predlogih, mislim, da to ni težava. Eh, skupaj bomo potem pripravili eh, predloge, ki jih bomo dali na glasovanje in veselim se konstruktivnega nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala. Dobro. Torej, rok za ložitev predlogov sprememb v zvezi s tem mnenjem je 30. junija opovdne. Glasovanje bo 30. augusta v našem odboru in potem bo sledilo še glasovanje v odboru ITRE, eh, ki je pristojen za poročilo in sicer 28. novembra. Tako, zdaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej bomo naredili kratek preizkus elektronskega glasovanja. Torej, odpiram glasovanje, tako da prosim, da oddate svoj glas. Konec glasovanja. Hvala. Zdaj pa sledi prvo glasovanje o predlogu spremembe proračuna številka 2 k splošnemu proračunu za leto 2017. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen 15 proti 8. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. Predloga 3 in 4 sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? zavrnjen. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe sedem ni dopusten. Predlog spremembe osem. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe devet. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Deset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 11, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 12, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Zdaj pa glasujemo še o celotnem besedilu in sicer glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, 23 glasov za, 2 proti, čestitke pročevalcu. No, zopet lahko damo besedo Jensu Gajerju v zvezi s prerasporeditvami, oddelek 3. Tu imamo dve prošnji, oziroma dva osnutka. Najlepša hvala. Samo sekunda, če mi date, gospod eh, predsednik, da si uredim zapiske in lahko potem kaj več povem o tem najprej, da ne bo prišlo do zmede glede številčenja, eh, prenos številka 8 se nanaša s sklad, na nas sklad, oziroma na zahtevek za sklad za prilagoditev globalizacijo, o katerem je govorila gospa Vana, eh, torej ni prišlo do nobene eh, zmote, samo številčenje je malo problematično. Potem pri devetem predlogu, to, to vam priporočam, da podprete. E, gre za prihranke, ki jih je komisija ustrezno predstavila. V tem kontekstu pa bi želel povedati, da obstaja vedno večja pokojninska obremenitev, ki jo nosi Evropska unija za svoje zaposlene in srednjeročno je to nekaj, s čimer se bomo morali ukvarjati. Tudi službe komisije se uh, vedno bolj ukvarjajo s tem, eh, zlasti v kontekstu prihodnje finančne perspektive bomo verjetno to bolj intenzivno obravnavali kot doslej. In to je povezano seveda tudi s tem, da je število uslužbencev, ki uh, gredo v zaslužen pokoj, vse uh, večje. Uh, In to je povezano tudi z vedno daljšo življenjsko dobo ljudi v Evropi, kar je seveda pozitivno, kar, ampak to pomeni, da ljudje dlje uživajo v svoji pokojnini in tudi to je potrebno potem financirati. Skratka, gre za eh, izziv, ki eh, je preč problem ali vedno bolj preč problem za številne družbe v Evropi. Eh, delež eh, starejših eh, v družbah se povečuje, tudi v Nemčiji poznamo ta problem. In srednjeročno moramo videti, kako se bomo na ravni proračuna na to odzvali. No, obstajajo verjetno tudi kakšne druge rešitve, kot samo to, da rečemo, da potrebujemo več denarja. Slišal sem tudi že za misel, da bi spostavili sklad. Nekaj podobnega kot eh, sklad za poslance, ampak glede na to, kako ta deluje, eh, imam občutek, da morda to res ni neka čudežna rešitev za, za vse. Občasno se ukvarjamo v odboru za nadzor proračuna tudi s tem, da ta sklad je podhranjen in ne vemo, kaj bo s tem. Skratka, prenos 9 priporočam, da podprete s to pripombo, ki sem jo ravno kar podal. Pri eh, predlogu 7 pa v zvezi s tem, kar smo obravnavali danes uh, eh, do povdne, eh, kar je omenjala gospa Garja Zabal, torej tudi ta prenos ni problematičen. Komisija nekako zbira sredstva iz eh, proračunskih vrstic iz kategorije 4, iz področja zunanje politike, zato da lahko zagotovi ustrezna plačila za Eh, finančni sklad eh, za Turčijo in eh, za problem beguncev tam. To samo po sebi ni problematično, ampak v okviru proračunskega postopka mislim, da smo že dovolj pogosto kritizirali stvari in da smo pogosto opozarjali na to, da se celotno kategorijo 4 nekako prečesava za to, da se tam nabira denar za Turčijo. Zdaj gre tu še za en korak v tej smeri. In Eder je danes že govorila o tem, da pri eh, določenih eh, področjih obstajajo težave s financiranjem in Eh, očitno to velja tudi za Turčijo in če to pomeni, da se globlje posega v določene proračunske vrstice, se mi zdi to problematično in mislim, da bi komisija morala to bolje uh, eh, utemeliti. Tako da pred, torej, eh, prenosa sedem upam, da ne bomo podprli, prenos devet pa. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Zdaj pa dam besedo tistim, ki bi želeli kaj povedati v zvezi s tem. Najprej gospa Garnjezabon. Najlepša hvala. Čisto na kratko v zvezi s tem, kar je ravno kar povedal gospod Gajer v zvezi s prenosom 7. Ja, trenutno imamo vrsto poročil in uredb na mizi, ki so predmet pogajanj. Zunanji mandat e IB je del tega. Podali smo predlog, da bi povišali zgornjo mejo in zato, da bi to financirali, bi potrebovali 35 milijonov eh, za obdobje do leta 2020. Rečeno nam je bilo, da denarja ni na voljo ampak im, pred sabo imamo prenos v višini 85 milijonov, kar je več kot dvakrat toliko, kot bi potrebovali zdaj, zato da bi eh, eh, izpolnili naloge. Torej, gre za zadevo, v kateri parlament ni bil vključen in šlo je za odločitev sveta, ki je povečal sredstva za Turčijo. In kljub vsem težavam, ki jih imamo, iščejo eh, denar, ampak očitno pri Turčiji eh, denarja ne manjka. Nekat, nekaj se nas je usedlo in smo se pogovarjali o tem. In eh, rekli smo seveda, da je tudi v rokah parlamenta in odbora za proračun, da odloča o tem, kaj so naše prednostne naloge in kam želimo nameniti denar. Tako da bi bilo dobro, če bi preložili glasovanje o tem prenosu vsaj za nekaj tednov, tako da se lahko bolje pripravimo in oborožimo in eh, da se eh, pogajamo še naprej, ter da. Eh, uredimo stvari. Gospod Depre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar zadeva predlog gospoda Garja, se posem strinjam z njim, kar zadeva prenos številka 9. Gre za nekaj, kar je nujno, utemeljeno in tega se zavedamo. Priznam pa tudi to, kar je povedal v zvezi s pokojninami. Kar pa zadeva številko 7. Eh, bi želel slišati strani komisije, kako nujen je ta prenos. Sam menim, ampak ne vem, če je to objektivno, da ne smemo ponovno odpreti fronte s Turčijo, kar zadeva vprašanje beguncev in če obstajajo proračunska sredstva, ki so potrebna, potem sem za to, da jih temu dodelimo. Uh, ampak preden se dokončno izrečem glede številke sedem, me zanima, kako zelo nujen je ta prenos, kako pereče ta problem, kajti ne želim tvegati, da bi Turčija postavila pod vprašaj določene stvari, ki so bile sprejete znotraj te eh, famozne deklaracije. Imamo dovolj težav s tem, kar se trenutno dogaja v Italiji, da nam res ni potrebno odpirati še ene fronte. Najlepša hvala, gospa Gresle. Ja, imam vprašanje v zvezi s pokojninami. No, da morajo usluženci dobiti pokojnine, to ni pod vprašanjem. E, govorimo o povečanju za 3,3 odstotke, ampak zanima me, odkot prihaja 3,3 odstotke tukaj. Morda lahko komisija pove kaj več o tem. Hvala. No, sam imam tudi pripombo. Vidim, da bomo uh, vzeli 425 milijonov iz uh, proračuna za varnostno politiko in sprašujem se, kako uh, nujno je to, kajti govora je bilo o 300 milijonov, milijonih uh, in pravzaprav zdaj tu. Uh, uh, prerasporajamo tretjino celotne proračunske vrstice, kar me je nekoliko zmedlo. Bomo dobili kakšna pojasnila? Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom poskušal odgovoriti na nekatera vaše vprašanja. E, najprej, kar zadeva vaše vprašanje in tudi vprašanje gospoda Depreja. Ta prerasporeditev 85 milijonov, to je prispevek eh, vrstice eh, skupne zunanje in varnostne politike za eh, sklad za Turčijo. To je bilo predvideno že v osnutku proračuna, ki ga je lani spomladi predložila komisija. Ne gre za nov element, ne gre za nekaj nepredvidenega, ampak je bilo to že del finančnega svežna. 750 milijonov v celoti za sklad za begunce v Turčiji kar je potrebno za leto 2017. Ta znesek 85 milijonov, torej prispevek iz proračunske vrstice za skupno uh, varnostno politiko, to je pomemben sestavni del tega svežna, tako da ne gre za nič novega. To je predlagala komisija že lani spomladi v svojem osnutku proračuna in domnevam, da je kot Eh, tak ta predlog bil tudi sprejet v spravnem postopku novembra lani, vsaj domnevam oziroma nekako štejemo, da je bilo to del svežnja. Prerasporeditev je nujna, sredstva so nujno potrebna. Moral sem prepričati tudi svet, da gre res za nujno prerasporeditev, kajti kot veste, so zelo navezani na to proračunsko vrstico. Je pa ta prerasporeditev nujna, zato ker gre za del finančnega svežnja za šole, za uh, otroke uh, sirskih beguncev v uh, Turčiji in te šole je potrebno seveda pripraviti do septembra, zato da bodo otroci lahko začeli hoditi v šolo od začetku novega šolskega leta. Financirali pa bomo s tem tudi novo bolnišnico vsekakor zadeva je, pereča sredstva so nujno potrebna, po drugi strani pa, če gospod Gajer predlaga odložitev do naslednjega sestanka konec meseca, mislim, da to ne bo povzročilo kak, kakve večje katastrofe, kajti še vedno bomo ostali znotraj obdobja šestih tednov. Kar zdaj je vprašanje gospe Gresla v zvezi s pokojninami, Gre za povišanje pokojnin za 3,3 odstotke, tu sledi tudi povešanju plač, gre za eh, redno indeksacijo, ki velja tako za plače uradnikov, kot tudi za prejemke upokojencev. Hvala, gospod predsednik. Gospa Gresle. Najlepša hvala. No, v utemeljitvi, ki jo imamo, piše, da gre za uh, eh, korektiv korekturo eh, koeficijentov, eh, načini za izračunavanje teh koeficijentov so seveda pomembni in eh, prosila bi komisijo, da nam to predloži in potem bi naknadno po tem sestanku eh, lahko eh, lahko na podlagi teh informacij videli, kako dejansko se izvajajo te izračuni. To se mi zdi pomembno, kajti ta koeficient smo spremenili pri zadnji reformi eh, Eh, statuta. Tako da bi prosila, da dobimo te podatke in bi želela zaveze komisije, da nam bodo to poslali. No, ne dvomim, da boste prejeli te informacije. Vsako leto nas eh, čakajo presenečenja v zvezi z indeksacijo. Gre pa za košarico, ki upošteva inflacijo v različnih državah Evropske unije. To je dobro za tiste, ki delajo v državah, kjer je inflacija tako rekoč nična, ampak eh, določene države vendarle eh, beležijo večjo inflacijo in ta pravila, kakršna so, nam pravzaprav vsako leto povzročajo težavo. Uh, Eh, imamo proračun, ki sicer hipotetično predvideva neko povišanje, pa se potem to povišanje naknadno šele dejansko ugotovi. Eh, to nikoli ni enostavno, ko gre za proračun. Pred časom sem spraševal eh, komisarko naj v zvezi s tem stvari uredi, pa se ni nič spremenilo, gospa Gresle. Gospod predsednik, to, kar pravite, vem. Želela bi dejansko videti izračun, eh, kako se dejansko to izračunava iz leta v leto in specifičen izračun za 1. juli 2016, ker bi rada primerjala novo metodo s staro metodo. Ta se je spremenila v letu 2014. Ravno to je pomembno, kajti v zvezi s tem res ni nobene preglednosti. Uh, Ja, mislim, da boste lahko v najkrajšem času dobili te informacije. E, tako, zdaj pa lahko glasujemo. E, najprej, kar zdaj pa prerasporeditev e, številka 7. Komisija nima nič proti, če to preložimo. Lahko torej štejem, da. Eh, tudi odbor se strinja s pročevalcem v zvezi s tem, da preložimo to glasovanje. Potem pa gremo naprej na prerasporeditev številka 9. O tem bomo glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali? Očitno še ne. Še nekaj glasov manjka. No, če se boste odrekli svojemu glasovanju, potem lahko zaključimo s tem glasovanjem. Prerasporeditev je sprejeta 17 glasov proti enemu. Zdaj pa prehajamo na druge oddelke. Gospod Tarant bo spregovoril o treh prerasporeditvah, o katerih pa ne bomo glasovali. Eh, razen, če, če jim kdo ugovarja. Gospod uh, Tarant, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moram se opravičiti odboru, ker govorim o precej eh, neznatnih eh, zneskih, ampak nekaj časa bo vendarle rabil za komentar. Eh, gre za tri zahtevke v zvezi z odborom regiji. Gre za 162 tisoč, 110 tisoč in 32 tisoč evrov. In uh, glede na to, da odbor Rigi skupaj z ekonomsko-socialnim svetom porabi 225 milijonov leto, uh, evrov na leto, ti zneski niso ravno uh, visoki, ampak vendarle to kaže na način, kako ti dve instituciji delujeta. In želel bi pokomentirati predvsem uh, elementi iz prvega prve prerasporeditve gre za eh, zahtevek za proračunsko vrstico 264 in zahtevek je nesrazmerno visok v primerjavi s celotnim proračunom, zlasti glede na to, čemu je ta prerasporeditev namenjena. Eh, sredstva za leto 2017 za to vrstico so znašala skoraj 319 tisoč evrov, kar je predvsem manj, kot so zahtevali, 25 odstotkov manj. In to pomeni, da je komisija znižala to proračunsko vrstico v spravnem postopku. Po mojem mnenju, kadar pride do znižanja zneska v proračunski vrstici, mora institucija se prilagoditi novi višini sredstev in drugače načrtovati svoje dejavnosti. Ampak odbor regije se je odločil, da vendarle nadaljuje z načrtovanimi dejavnostmi in da pokriva izgube z eh, zahtevkom po dodatnih sredstvih 148 tisoč evrov to kaže, eh, kako eh, neprevidni so in pravzaprav jim je sredstvo zmanjkano že sredi leta in zato zdaj zahtevajo precejšnje povišanje oziroma precejšnja dodatna sredstva. Eh, no, prosil sem za pojasnila in prejel sem približno 13 strani pojasnil ki pa niso ravno najbolj razumljiva. Ne poznam najbolje vloge, ki jo igra odbor Rigi pri angažiranju v dialogu z evropskimi, proroč, eh, p, evropskimi državljani, zato da eh, se jim nudi ustrezen okvir za razmislek o Evropi. Eh, potem je tu tudi eh, obisk konference, predsednik, konference predsednikov v Italiji, kjer je prišlo do potresov. Razumem, da potresov ni mogoče načrtovati, ampak sem zelo uh, uh, ironičen, kar zadeva pomoč uh, oziroma kar zadeva uteho, ki jo nudi prebivalcem regije, to, da tam tja prispejo predsedniki za nekaj dni. Tako da, če se želimo izogniti uh, Brexitom, Frexitom in protievropskim uh, težnja, mislim, da moramo biti previdni tudi, ko gre za porabo majhnih zneskov. No, ostale stvari so bolj enostavne, kajti pri drugi prerasporeditvi gre za spremembo, ki jo je eh, komisija opravila pri eh, centrih za eh, nego otrok in jaslih. Tako da ta prerasporeditev je eh, upravičena, ampak misije za okrepitev dialoga z državljani in okrepitev političnih dejavnosti in pobud na regionalni ravni. No, vsej deloma razumem, kaj poskušajo povedati, ampak eh, tu bi želel vedeti kaj več o tem, kakšni so rezultati teh procesov. Morda bi že kak eh, dokument o razmisleku v Evropi bil koristen. In eh, potem je tu še 32 tisoč eh, evrov, ki so trenutno predvidena za dodatne storitve prevajalske službe. Gre za pokrivanje zonalnih ponudnikov. gre za zunanjo pomoč pri vzpostavljanju in uh, vzdrževanju uh, programske opreme, uh, ki je specifična za odbor regij in za financiranje novega prevajalskega sistema. No, Spomnimo se zelo zahtevnih razprav o združevanju, o zadnjih storitev, ampak zdaj imamo tu zopet uh, Eh, neko zahtevo po eh, sredstvih za neke specifične storitve za odbor regije. Tako da, če povzamem, moram reči, da sistem prerasporeditev in dejstvo, da eh, odbor regij, ki deluje skupaj s eh, ekonomsko-socialnim svetom, eh, eh, nudi. Eh, tema institucijama, nek način delovanja ki kaže, da ima ta institucija težave z previdnim računovodenjem in eh, z nadzorom. Tako da bi. Zato sem kot poročevalec zahteval dodatne informacije v zvezi s prerasporeditvami in sem posredoval odgovor, ki sem jih prejel tudi poročevalcem v senci. Ne vem, morda bodo imeli kaj več sreče pri razumevanju tega, zakaj pravzaprav tu gre. Najlepša hvala. E, e. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Ali to pomeni, da bi želeli preložiti odločitev, medtem ko čakamo na dodatne informacije? Da. Dobro. Nadaljujemo, besedo ima Monika Holmajer. No, gospod predsednik, glede na to, da sem pred nedavnim govorila z odborom regije v zvezi z gradbami in z vsem, kar uh, je še aktualnega, potem uh, lahko prosim za nekaj razumevanja, kajti uh, njih proračun je majhen, pa vendarle zahtevki za prerasporeditve hitro pristanejo na naših mizah. Um, no, ko gre za argumentacijo, bi bila res previdna uh, glede, na, glede vprašanj, ali eh, naj predsednik kam potuje ali ne. Ne vem, to je nekako. Uh, Eh, podobno kot ko gre za potovanja katerega od nas poslancev. Eh, vprašanje je, kaj komu to prinese, ampak ehm, vendarle gre za eh, določeno simbolno funkcijo in različne regije. Naprimer, so zelo solidarne in tudi regije si med seboj solidarno pošiljajo pomoč. Eh, in to dejansko deluje, ne da bi bil temu namenjen eh, del proračuna za, na evropski ravni. In morda lahko sicer pridobimo še kakšne dodatne informacije in eh, Mislim, da nekateri argumenti, ki smo jih slišali, oziroma nekateri očitki, bi lahko veljali pravzaprav tudi za nas. Hvala. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno pripombo, gospod Sarvoma? Čisto na kratko bi želel dodati, da osebno menim, da ne gre za vprašanje odbora regij kot takega, ampak za samo načelo glede upravljanja z zadevami. In čeprav govorimo o resnično majhnih zneskih, je to pomembno. Po drugi strani bi lahko rekli, da je to pravi trenutek za posredovanje ustreznega sporočila. Mislim, da bi morali nasplošno delovati na tak način. Če se pojavijo dvomi glede organizacije dela, potem se moramo na to odzivati, pridobiti vsako možno pojasnilo in se od tega kaj naučiti. Na osnovi teh lekcij poskrbeti za to, da se te stvari ne bodo ponavljale tudi naslednje leto. Mislim, da ima poročevalka prav. Z nami sta dva predstavnika odbora regij, gospod Pedersen in pa gospod Kronbergs. Ali želita člana odbora regij še kaj prispevati k tej razpravi, se odzvati tudi na vprašanja in pripombe gospoda Taranda. Uh, yes, you, Mr. Mr. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvi dve prerasporeditvi sta usmerjeni v podporo samemu evropskemu projektu. S tem naj bi podprli naše zaveze in tudi želje. Predsednica Evropskega parlamenta je upoštevati tudi to, kar je povedal gospod Tusk. V teh časih morda ne moremo vse čas napovedovati prihodnosti, saj je politična scena zelo dinamična, procesi se kar naprej spreminjajo in odbor regije je fleksibilen ter se vse čas prilagaja tudi pričakovanjem sveta in parlamenta. Seveda pa se o stvarih ne moramo odločati že dve leti vnaprej. Ne moramo torej enostavno reči, da bomo naslednji dve leti počeli samo to in nič drugega. Potem se ne moramo odzivati. Nekaj se povedali tudi o proračunski vrstici 264. Tukaj je šlo za omembno nekaterih pomembnih političnih imperativov za Evropo. Gre za komunikacijo in dialog v ustreznem političnem kontekstu. Sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi politiki smo znotraj odbora regij izpostavili med prejšnjim plenarnim zasedanjem. To je potrdil tudi gospod Tajani. Moramo okrepiti razpravo o prihodnosti Evropske unije, ne pa je omiliti. Na to pa še INF 2. Naj najprej omenim, da so naše službe potrdile, da potrebujejo več sredstev pri vrstici 1.6.2, če želijo izpolniti cilje pri več področjih. Najprej nujni sestanki, korelap, ICC delovne skupine in tako dalje. Na to pa še nekatere obvezne misije zaradi političnih zavez, ko so bile že sprejete vendar pa ne zadevajo osrednjih sestankov skupin odbora regij. Na to pa še razmisleko v Evropi. Predsednik Tusk je odbor regij prosil, naj stopi v dialog z evropskimi državljani. On nas je prosil za to, tako da bomo lahko poskrbeli za ustrezen dialog o Evropi. In če želimo spodbuditi takšen dialog na terenu, v praksi, potrebujemo tudi logistično podporo. Enako velja tudi za kabinet predsedstva ter za sodelovanje z mediji. Direktorat za odnose z mediji in z javnostjo je okrepil svoj trud v smislu zunanje komunikacije. Prišlo je do izboljšav, še posebej v poročilu o razrešnicah Evropskega parlamenta za leto 2017. To smo torej obravnavali na zelo pozitiven način. Medijski uradniki sodelujejo torej s predsednikom, z podpredsednikom in to je bistvenega pomena. zaradi problematične agende Evropske unije je še kako pomembno, da v času pred Evropskim volitvami 2019 poskrbimo za dialog. Na to pa še novi večletni finančni okvir. Odbor regij so prosili, da leta 2017 in 2018 dopolnjuje politični proces tako, da bo Evropa postala bliže svojim državljanom. Tako da bi lahko jasneje ponazorili tudi dodano evropsko vrednost v regijah. To zahteva tudi dodatna proračunska sredstva in organizacijo dodatnih dogodkov, kjer se seveda morajo udeležiti tega tudi predstavniki odbora regij. Tega ne bo mogoče storiti, če ne bomo imeli denarja. Na to pa še prevajalska služba in v tri, to si delimo z ekonomsko-socialnim odborom. Proračunski odbor je že potrdil in v tri v razmerju do prispevkov ekonomsko-socialnega odbora v ta sistem. To se je torej že zgodilo. Mi samo pravimo, da vas prosimo za to, da lahko izvedemo drugo fazo. Hvala za vašo pozornost. Gospod poročevalec, gledam to, kar je povedal predstavnik odbora regije, ali še vedno zahtevate, da se odločitev o tem preloži. No, kar zadeva zadnjo točko, torej INF3, je res, da smo sprejeli prošnjo ekonomsko-socialnega odbora, torej to je druga polovica tega dogovora, s tem nimam nobenih težav. Ampak naj se vrnem na te fraze, kot je pomenljivo politično komuniciranje in tako dalje. Tukaj je to v proračunu zavedeno kot 50 tisoč evrov, potem pa si ogledate to na vzgor. Edini, ki lahko preveri to smiselnost, je notranji revizor. ki potuje na določene stroške. morda tweetanje ali pa objavljanje sporočil na Facebooku ni najbolj relevantno sporočanje državljanov. Po mojem mnenju bi bilo veliko bolje, da bi državljane povabili sem. Zato potrebujemo nekaj več informacij, kot pa je ta ohlapna formulacija, da tukaj imamo nekakšno politično zahtevo po dialogu z državljani. To torej, je relevantno komunikacijo. sprašujem člane odbora, ali, spoštovani kolegice in kolegi, se strinjate s tem, da preložimo to odločitev. Kdo se strinja s preložitvijo te odločitve? Hvala. Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Dobro, odločitev je preložena. Zdaj pa gospa Holmajer. preložitev torej velja za vse tri prerasporeditve. Se lahko strinjamo s tem? Tri prošnje za prerasporeditev smo imeli, torej INF 1 2017, INF 2 2017 in INF 3 2017. Čeprav razumem, gre tukaj za vse tri prošnje za prerasporeditev. Še enkrat, kako je s prvo točko? Vozila in dejavnosti političnih skupin. Kdo je za preložitev te prve prerasporeditve? Oui, il me semble qu'on allait voter sur les trois. Bon, allez.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 Holmer, ali obstaja kakšna prošnja za prerasporeditev v primeru nepremičninske politike? Izvolite. Das äh, in Kolumbien ist und das äh, ist aber gerade jetzt erst frisch gekommen. Ja, predvideli smo nekaj novih zahtevkov glede uh, zahtevka službe za zunanje delovanje. Radi bi kupili še peto nadstropje stavbe, v kateri uh, že imajo sedež v Kolumbiji, ampak zadeve niso tako zelo jasne in predhodnih informacij tudi nismo imeli. Tako da tudi predhodnega obveščanja nismo imeli, kar pomeni, da moram zadeve še preučiti. Je sedaj vse v redu? Dobro. O projektu v Kolumbiji bom zato poročala naslednjič. Predsednik, prejela sem prošnjo, da bi razpravljali eh, tudi razpravo o zgradbi PHS. Že dve leti in pol, tri leta delam na tem področju in uh, Žal mi je, da smo vedno znova prelagali to razpravo, ne, da pri tem ustrezno obvestili odbor za proračun glede tega, kakšna je srednjeročna in dolgoročna politika glede izgrad parlamenta v Bruslju. In mislim, da bi morali tej temi posvetiti nekoliko več eh, pozornosti, ker bo treba sanirati ali pa celo na novo zgraditi dele te zgradbe in zaradi tega bi bilo mm, dobro, da bi dali možnost generalnemu sekretarjatu, da nas o zadeva tudi ustrezno obvesti glede tega, kakšno je trenutno stranje, stanje, tako da ne bomo odvisni od tega, kar lahko preveremo v medijih, mm, kajti zadeve, ki jih lahko prebiramo, ne držijo popolnoma. Tako da bi radi izvedeli več tudi kaj o uradnih mnenjih mm, glede pregledov zgradb. Ne bi rada pač, da črpamo informacije samo iz medijev. Radi bi, da bi odbor lahko ustrezno obvestili o nadaljem delu, glede na to, da nas v zadnjih treh letih niso ustrezno obveščali in se je razprava vedno znova blokirala. Tako da bi vam bila hvaležna, če bi to lahko mm, umestili na dnevni red za zasedanje za zaprtimi vrati. Hvala. Ja Najlepša hvala. Dobro bi bilo, če bi izvedeli tudi, koliko nas bo stala prenova muzeja to bo prevzel Evropski parlament? Ali gre tukaj za 2-3 milijone evrov? Dobro bi bilo, če bi takšne informacije dobili tudi na odboru za proračun. Ja, že prej sem prosila za to, da nas vedno znova obveščajo, tudi če se kakšna zgradba kupi samo za en evro. Vsekakor je treba te rezultate predstaviti tudi nam in to velja za čisto vse institucije, ne samo za parlament. Glede na to, da nismo prejeli nobenih informacij glede načina postopka, bi bilo primerno, da bi predsedstvo na to upozorilo. Hvala. Donc, uh, Dobro. Nobenih odločitev nam ni treba sprejeti. Predlagam dvominutni tehnični premor. Naslednji del se bo potekal za zaprtimi vrati. Prosim tiste, ki ne boste spremljali tega dela seje.